eilisen istunnon pöytäkirja on hyväksytty ja tekstit ovat saatavilla. On... Dame in gospodje, se ja se ponovno pričenja. In če ni nobenih pripomp, eh, potem je zapisnik sprejet. Svet je parlamentu